zagotovili pošteni sodni postopek eh, tudi v zvezi s tem primerom. Hvala. Danke, komisar. Hvala, gospod komisar. Mojs. Razprave o Guantanamo je konec. Glasovali bomo takoj po zaključku naslednje točke. Naslednja točka je Ukrajina. Primer Julije Timošenko in drugih članov nekdanje vlade. Prvi ima besedo gospod Vigenin, minuto in pol, izvolite. Od imeta na grupata na socialistite in demokratite iskam, da zdaj več za nas demokratično to razvitje. Hvala lepa. Skupina socialistov in demokratov meni, da je demokratični razvoj Ukrajine naša prednostna naloga in pri tem ne bomo sprejemali nobenega kompromisa tisto, kar so Ukrajinci dosegli, ne bi smeli zunanje akteri postavljati pod vprašaj, enako velja za notranje akterje. Vlada je danes sprejela tudi ukrepe, s katerimi bi izboljšala zakonodajo za boj proti korupciji. Mi bi morali vlado pri tem spodbujati. Odprava nekaznovanja elit bo po našem mnenju Ukrajini omogočila, da se približa Evropski uniji. Mislim pa, da bi nas lahko kdo obsodil, da še naprej dopuščamo, da je elita prišla na oblast, vključno z gospod Timošenko. Vlado sicer pozivamo, da naj se ne umešava v delo sodišča in toživstva. Ne vem, zakaj bi se sploh umešavali v zadeve Ukrajine. In mislim, da ne bi smeli v okviru nujnih tem obravnavati tem, ki so povezane z odločitvami, ki jih je sprejela nekdanja vlada. Evropska ljudska stranka pravzaprav skuša prikriti svojo individualno odgovornost za krinko kolektivno odgovornosti. Zato smo tudi oblikovali to resolucijo, ker smo želeli spostaviti boljše sodelovanje med Evropsko unijo in Ukrajino. Pristop, ki smo ga izbrali, pa ni primeren za to, ker je ideološki. Mi bomo vložili svojo resolucijo in prosim vas, da nas podprete. Hvala. Hvala. Se upravičujem, gospod posel, ti dvignil modri karton ali spremete vprašanje? Et, predsedojoči, želel bi vprašati kolego. Kaj so trajni dokazi za univerzalnost človekovih pravic? Uh, pravite, da gre v Ukrajini za uh, situacijo, v katero naj se ne bi vmešavali. To je tipično sovjetsko stališče če v neki državi prihaja do kršitve človekovih pravic, zlasti če je to tako pomemben partner kot Ukrajina, mislim, da se moramo, če hočete, umešavati. Ne govorim z gospod Vigenin. Sam ne govorim o tem, da bi se morali umešavati v politiko. Govorim o tem, da bi morali dati pobudo in spodbujati delo sodišča in tužilstva vlada se ne bi smela vmešavati v delo pravosodnih organov in v delo toživstva. Mi pa se ne bi smeli vmešavati v politiko v tej državi. Obstajajo države Evropske unije, v katerih vladajo podobne organi. Gospod Poselt, vi želite da bi branili človekove pravice povsod po svetu. S tem se strinjam, vendar so stvari nekoliko bolj zapletene. Včasih so obtožbe celo absurdne. Gospod Tenek, se upravičujem, modrega kartona ne morete uporabiti mu času odgovora. Odgovora se upravičujem. Boste že imeli svoj čas za govor. Gospod Kohliček, izvolite. Děkuji, pane místo predsedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči kolegice in kolegi. Včasih ne morem verjeti svojim očem. Eden od teh trenutkov je bil, ko sem prebral resolucijo o Ukrajini. Ministri in premijeje določenih držav očitno uživajo neke vrste imuniteto. Evropski parlament po eni strani zahteva boj proti korupciji, po drugi strani pa ko je naprimer gospod Danilišin, član nekdanje vlade, tega obtožen, dobi imuniteto brez kakršne koli predhodne preiskave. Mimo grede, ta oseba nikoli ni bila član kakšne politične stranke, zato so te obtožbe samo na gospodarski osnovi. Mislim, da se moramo boriti proti korupciji v Evropski uniji in tudi druge, to je popolnoma upravičeno. Ampak mislim, da moramo najprej upoštevati ustavo države in upoštevati dejstva ko se bomo borili proti korupciji, mislim, da moramo najprej počistiti pred svojim pragom, preden pridigamo drugim. Gue ima svoje mnenje o tej resoluciji, vendar tudi dvomi o določene točke te resolucije, ki jih žal ne moremo podpreti. Hvala, naslednji je gospod Galer. Ja, Hvala, predsedajoči. Žal, je politična situacija v Ukrajini takšna, da jo moramo kritizirati. Zlasti sredstva, s katerimi se borijo proti opoziciji. Politično motivirani kazenski postopki so nekaj, s čimer poskušajo gospod Timošenko in druge omejiti pri njihovem eh, političnem delovanju. Če ne gre za dokaze, če gre za uh, prisilno uh, priprtje, kot recimo v primeru gospoda Lučenka in nekaterih drugih, potem lahko govorimo samo o zlorabi pravosodja. Janukovič in njegove strukture morajo prenehati s tem delom, zagotoviti morajo gospej. Uh, Timošenko in njenim nekdanjim sodelavcem mo možnost eh, političnega delovanja. Njihovo delovanje v tem primeru bo lakmusov test za njihovo željo, da se vključijo v Evropsko unijo. Hvala. Modri karton, ga spremete, gospod Koval. Hvala lepa, panie przewodniczący, panie pośle. Hvala lepa gospod predsedujoči. Strinjam se z vami v več točkah in vsi dobro oziroma dobro vemo, kako pomembno je bilo za določene države v vzhodnji Evropi, da se borijo proti korupciji, ko so se želeli pridružiti Evropski uniji. Zanima me, ali ste pripravljeni dejati, da bi podobno politično perspektivo morali dati tudi Ukrajincem. Ali menite, da bi morali Ukrajincem povedati, da je pot v Evropsko unijo sicer odprta, ampak da morajo storiti še več? Pot Ukrajine v Evropo vsekakor ne eh, spodbuja to vedenje njihove vlade. Hvala, naslednja je gospa Ojlan. Uh. Eh, Hvala, gospod predsedujoči danes. Nismo tukaj, da bi presojali o nedožnosti ali krivdi Julije Timošenko. Zaenkrat to sploh ni predmet debate, kajti ukrajinske oblasti niso postopale v skladu s pravimi sodnimi postopki in so kršile načela pravne države. Protestiramo proti temu, da se zatira politične nasprotnike v Ukrajini s pomočjo pravosodnega sistema. Obtožencem morajo biti dane sodne pravice, kakor jih predvideva, predvideva zakon in postopek mora ustrezati obsegu kaznivega dejanja, katerega so obtoženi. Namen te resolucije je opozoriti na to, kako ukrajinske oblasti domnevno kršijo načela pravne države in načela Evropske unije. Hkrati omejujejo možnost Ukrajine, da bi se pridružili evropskim integracijam v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Rumeva. Izvolite. Zelani smo na začetku podpirali to resolucijo, kajti boj proti korupciji je ključni dejavnik za vzpostavitev pravne države v Ukrajini. Namen je bil, da bi poglobili odnose z Evropsko unijo in da bi omogočili zbliževanje Evropske unije z Evropsko unijo. Ampak za to so potrebni neodvisni in pregledni sodni postopki. Nedavni primeri proti gospeti Mošenko in njeni nekdani člano vlade gredo v nasprotju s tem. Zato ukrajinske oblasti prav tako pozivamo, da naj sodnih postopkov ne uporabljajo selektivno in da preizkav ne izvajajo zakrito, ampak pregledno. Zato ukrajinske oblasti pozivamo tudi, da se izogibajo selektivni uporabi sodnih postopkov, ampak da se izvaja pregledno in da se izvaja sodna reforma v Ukrajini, tako da bodo lahko uporabljali in izvajali vrednote Evropske unije, mi pa jim moramo pomagati pri tem, da bodo svojo zakonodalo uskladili z našo, vključno, vključno z pravosodjem. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Začeli bomo z Evropsko ljudsko stranko in gospod Bašesko. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zopr Julijo Timošenko so bili sprejeti restriktivni ukrepi. Vlada v Ukrajini je s tem jasno pokazala, da ukrepa proti članom nekdanje vlade, s tem skuša ustrahovati in ošibiti opozicijo. Nas skrbi tudi to, da se sodstvo zlorablja v politične namene. Namreč sodi se izključno članom opozicije. S temi ukrepi pa se pod vprašanje postavlja demokracija in vladavina prava v Ukrajini. Zato organe v Kijevu prosimo, da zagotovijo neodvisno, pregledno, nepristransko delovanje sodnih organov in sicer na tak način, da se sprožijo sodni postopki zoper vse obtoženo. Pri tem je treba spoštovati tudi demokratična načela, človekove pravice in tako naprej. To so obveznosti, ki jih je Ukrajina nase prevzela tudi v okviru vzhodnega partnerstva. Spoštovanje teh načel je ključnega pomena, če želimo poglobiti sodelovanje med Evropsko unijo in Ukrajino v luči podpisa sporazuma o pridruževanju. Hvala. Hvala lepa. V imenu socialistov in demokratov, gospa Geringer de Ödenberg. Dziękuję, panie przewodniczący. Jednym z priorytetów. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ena od prednostnih nalog prihodnjega polskega predsedstva je krepitev vzhodnega partnerstva. Ukrajina je ena najpomembnejših partneric Polske in Evropske unije. Ukrajina bi prav tako lahko imela veliko koristi od tega. Obenem pa je treba opozoriti na to, da če se Ukrajina želi približati Evropski uniji, bo morala sprejeti jasne evropske standarde tudi na področju pravosodja. Ni posebej dobro, če smo priča temu, kar se dogaja sedaj v Ukrajini. Vzajemne obtožbe in selektivna uporaba pravosodnih postopkov. Zato podpiram uravnoteženo izjavo gospe Timošenko v okviru našega sodelovanja z Ukrajino, menim, da potrebujemo specifične instrumente za to, da bomo Ukrajini pomagali. Govorim o skupini svetovalcev, ki bo pomagala Ukrajini reformirati pravosodje. Pomagali bi lahko tudi pri usposabljanju sodnikov, naprimer, ali pravnikov. Upam, da bo polsko predsedstvo sprejelo ustrezno stališče na zasedanju sveta. Hvala, gospod Donskis, v imenu Aldeja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Ukrajina je demokracija. Zato lahko izrazimo pomisleke in signal zaskrbljenosti partnerju in prijatelju. Kakor vemo, nihče ni popoln na tem svetu, ampak v skladu s političnimi standardi Evrope in normami je in seveda tudi v skladu z logičnimi vrednotami demokracije, je, da ukrajinske oblasti pozivamo, da ne zlorabijo svoje moči in pristojnosti za politično motivirane sodne postopke, ampak da obtožencem zagotovijo ustrezne sodne postopke. Julija Timošenko in drugi člani nekdanje vlade so že zelo dolgo tekmeci Janu Janukoviča in vseeno bi morali z njimi ravnati pošteno. Predvsem so vsi državljani demokratične države. To pomeni, da jih tukaj ne zagovarjamo, ampak prijatelje le opominjamo, kako demokracija v resnici deluje. Anok. Gospod Tenok v imenu EKR. Gospod predsednik, šest let je po oranžni revoluciji še vedno pa obstajajo napetosti. Bivša premijevka Timošenkova je sedaj obtožena korupcije, ko naj bi bila na oblasti. Meni vse skupaj smrdi po politični motivaciji. Mislim, da predsednik Janukovič želi neutralizirati edino politično figuro v Ukrajini, ki bi ga lahko vrgla z prestola. Ne smemo pozabiti, da je bila revolucija poskus, ko je Janukovič želel ukrasti volitve. Nikoli ga niso preganjali zaradi tega, gospa Janukovič oziroma gospa Jukašenko uživa veliko podporo v določenem delu države, zato je zelo zanimivo, da so nedavne obtožbe v zvezi s proračunom namenjene ne gospodu Mitniku, ki je bil takrat minister in je podpisal ta sporazum, kajti sedaj je minister za zdravje v Janukovičevi vladi. Če želi gospod Janukovič zmanjšati politično moč Timošenkove, mora to storiti na pošten način, ne pa se zlorabljanje demokratičnega sistema. Gospod Vigeni, nekaj me zanima. Ali zaupate v politično nepristranskost Ukrajine? Prosim, gospod Vigenin, odgovorite na to. Poslanec. Hvala lepa. Gospod Paška v imenu EFD. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Politična scena v Ukrajini je omadeževana s političnimi spori, ki imajo globoke korenine še v času Sovjetske zveze. Tudi za voditelje oranžne revolucije je bilo to zelo zahtevno. Javna skrivnost in ne samo v Ukrajini je da je, bila, da je bil pravi razlog za krizo s plinom ta, da sta se družini Juščenko in Timošenko sprli glede dobičkov od prodaje plina. Mislim, da gre za neopravičeno kriminalizacijo politične opozicije. Vseeno pa je neumno govoriti, da nihče od nekdanjih članov vlade Timošenkove ni naredil nič narobe. To se je zgodilo zato, ker ljudje niso več želeli sprejemati korupcije in kraje premoženja države. Če želimo pomagati Ukrajini, da razvije odprto in demokratično družbo, mislim, da se moramo posvetiti sistematičnim priporočilom, vseeno pa ne smemo pozabiti, da bi tudi določene znane osebnosti morali preučevati oziroma obravnavati drugače. Hvala. Gospe in gospodje, metode za preiskovanje domnevnih kršitev zakona gospe Timošenko in drugih spodkopavajo sistem vladanja v Ukrajini. Takšni načini pregona sodijo v čas totalitarnih komunističnih režimov 20. stoletja. To je zelo občutljivo vprašanje za državljane EU, ki so živeli v teh režimih. Priča smo zlorabi politične moči za diskreditacijo političnih nasprotnikov in to je nesprejemljivo v demokratični družbi. To pomeni, da je neodvisnost ukrajinskega pravosodja ogrožena. Pozivam države članice Evropske unije, da sledijo primeru Češke in da so pripravljene nuditi politični azil preganjenim politikom in da razmislijo o sankcijah proti Ukrajini, če se razmere ne bodo izboljšale. Hvala. Slovo panu Kovalovi. Prosim, panje Koval. Hvala lepa, sedaj pa gospod Koval. Hvala lepa. Sprašujem se, kakšna je sploh tema te razprave. Dejstva so jasna. Ali bomo ostali tistim ob strani, ki so preganjani? Odgovor je seveda da, ampak določene sklepe je treba vseeno potegniti. Sklepe pa morajo potegniti oblasti v Ukrajini. Če želimo zagotoviti demokracijo v Ukrajini, potem moramo spoštovati tudi opozicijo. To je treba povedati jasno in glasno. Tudi tukaj. Takšne so izkušnje tudi češke in slovaške ter dela Nemčije. Povedati moramo, da obstaja mesto za Ukrajince v Evropi, ne glede na to, katera stranka bo na oblasti. Mislim, da moramo to tudi odkrito povedati. Če jim ne bomo dali te perspektive, potem bomo priča postopnemu propadu te države, ne napredku. Hvala. Hvala lepa, gospod Migalski. Ja e, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naj citiram gospoda Donskisa, ki je rekel, da so Ukrajinci naši prijatelji in zavezniki. S tem se strinjam. Mislim, da bi morali z njimi tudi na tak način ravnati, z našimi prijatelji v Kijevu. Se pa strinjam z vašimi pomisleki. Sam nisem zadovoljen s tem, kako se stvari odvijajo v demokratični Ukrajini, nisem zadovoljen stanjem človekovih pravic v Ukrajini, ampak vprašanje je, kaj ste vsi vi storili v zvezi s tem? Vsi tisti, ki obsojate razmere v Ukrajini, zelo jasno in glasno. Kaj ste storili, gospe in gospodje, za to, da bi poslali nedvomno sporočilo ukrajinskim prijateljem? Ali ste jim morda rekli, da bo nekega lepega dne tudi naš parlament pozdravil Ukrajino. Vladavina prava, demokracija sta odvisna tudi od nas. Nikar ne pozabite na to. Hvala. Hvala lepa. Herr Posselt hat. Gospod Posselt, modri karton. Kolego bi želel vprašati, ali ne ve, da v tem parlamentu smo z veliko večino sprejeli ustrezno resolucijo, ki sem jo tudi sam podprl, s katero smo jasno podčrtali evropsko perspektivo za Ukrajino in to ne enkrat, temveč večkrat. Migalski. Gospod Migalski. To, panje pošle, po pierše, vem. Hvala lepa, gospod Posold. Najprej naj povem, da ja, vem, drugo, hvala lepa za to resolucijo, ampak vprašanje je, ali je to res najbolje, kar lahko storimo? Ali je to pravo sporočilo, ki ga pošiljamo svojim ukrajinskim prijateljem? Oni se v tem trenutku borijo proti tistemu, s čimer smo se na češkem in na polskem ukvarjali v preteklosti. Samo pozitivna sporočila so pomembna, kot jih je poslala nemška vlada, naprimer. Gospod Kelly, izvolite. Uh, Pot do demokracije je pogosto naporna, počasna, mučna. Nekatere države počasi napredujejo, druge bolj hitro. Nekdanje države Sovjetske zveze so že vključene v Evropsko unijo, kolegi sedijo tu v Evropskem parlamentu, druge države se pomikajo bolj počasi, Ukrajina naprimer in tak primer. Pomembno pa je, da priznamo, da je bil dosežek napredek, da jih pohvalimo za to. Predvsem pa je treba spostaviti resnično demokracijo. Če želimo to doseči, pa moramo najprej spodbujati civilno družbo in drugo zagotoviti moramo državni nadzor nad nevladnimi organizacijami in tretjič, poskrbeti moramo za resnično neodvisno sodstvo. Četrtič, močna, svobodna opozicija mora prav tako biti na oblasti. Potrebujemo močno opozicijo in tudi v Evropski uniji bi morali odločno spodbujati Ukrajino k temu, da se poda na poti k resnični demokraciji. Veliko so že storili, nekaj dela pa jih še čaka. Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa gospa Esaja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tri sodne obtožnice so bile vložene zopr gospod Timošenko. Ona sicer pravi, da so bile to obtožnice, ki temelijo na političnih razlogih. Gospa Timošenko in drugi člani predhodne vlade so obtoženi namreč korupcije. Že kolegica Ojuland je prej rekla, da nismo na sodišču, da nismo mi tisti, ki bomo odločili o tem, ali so obsojene osebe res krive ali ne. Vendar bi morali zaupati v delo sodstva. Sodstvo ne bi smelo biti selektivno, temveč bi moralo delovati pregledno. Vse skupaj pa mora temeljiti na nediskriminatornem načelu. Še enkrat hvala lepa tudi gospe Ashton, ki je Maja izrazila svoje pomisleke, zlasti pomisleke v zvezi z obtožbami, ki so bile izrečene. Predvsem so bile to obtožbe z, eh, izražene v politične namene. Rekla je tudi, da ne bi smelo biti delovanje sodstva usmerjeno proti opoziciji, niti diskriminatorno. Gospod Silvestri, prosim, da ste pozorni, ampak izvolite. Se opravičujem. Ukrajina je demokracija, je prijateljska, partnerska država Evropske unije, vendar bi, Evropska, bi Ukrajina morala sprejeti evropske standarde tudi na področju sodstva. V sodstvu še vedno vladajo politizirani procesi. Ukrajinsko sodstvo nima na voljo ustreznih instrumentov. Včasih so sodni postopki tam res politični sodni postopki. Vsi politični nasprotniki vlade, ki je trenutno na oblasti, so pogosto pod pritiskom. Nekdanja ministrica Timošenko je skupaj s svojimi nekdanjimi ministri obtožena mnogih dejanj, je predmet borlesknih postopkov, zato mislim, da bi tudi ukrajinska vlada morala spoštovati opozicijo, se pri tem ne posluževati sodnih instrumentov, ki jih ima na voljo, tako kot je to zapisano tudi v vzhodnem partnerstvu in v drugih sporazumih o partnerstvu z Ukrajino. Hvala. Hvala lepa, gospa Korola. Hvala, gospod predsedejoči. Nekdanja predsednica vlade Julija Timošenko je obtožena cele vrste kaznjivih dejanj, naprimer eh, korupcije in tako naprej. Če bo prišlo do njene obsodbe, bi lahko dobila desetletno zaporno kazen. Vprašanje pa je, ali niso te obtožbe politično motivirane, kajti zelo selektivno so bile oblikovane te obtožbe, na račun cele vrste eh, članov sedanje opozicije. Seveda se lahko sprašujemo, ali bo sodni postopek, v katerem bodo se znašli vsi ti ljudje pošten. To moramo zagotoviti. To je pomembno tudi za politično ni razvoj v Ukrajini. Novo politično vodstvo mora eh, izvajati vse reforme, za katere se je zavezalo. Hvala, gospod Matula je zadnji govornik v procesu Catch the Eye. Mociona de rezolucije čare ka subjekt kazul fošt. Hvala lepa. Predlog resolucije se nanaša na primer Julije Timošenko in drugih članov nekdanje vlade ta predlog skupne resolucije je zelo pomemben, če želimo zagotoviti spoštovanje temeljnih evropskih vrednot. Ni ukrajinsko pravosodje tisto, ki nas najbolj skrbi, skrbi nas to, da bi lahko pravosodje izrabljali v politične namene. Evropska unija je. Unija vrednot. Zato mislim, da bi morali podpreti nekdanje člane ukrajinske vlade. S tem bi zagotovili tudi spoštovanje Evropske konvencije o človekovih pravicah in temelja načela, ki jih spoštujemo. Pomembno je, da Ukrajina približa svojo zakonodajo pravnemu redu v Evropski uniji. Uspeh Ukrajine je odvisen od tega, ali bo država uspela spodbujati demokracijo, preglednost, vladavino prava in tako naprej. Kar zadeva obtožbe, ki so bile vložene zoper gospod Timošenko in druge člane nekdanje vlade, pa naj povem, da ne moremo z zlorabo oblasti odgovarjati na zlorabo oblasti. Mi bi morali podpreti Ukrajino. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Oettinger, kaj pravi komisija v zvezi s primerom Julije Timošenko, predsedujoči poslanke in poslanci? Komisija sledi zaskrbljenostjo in eh, natančno razvoja dogodkov v Ukrajini, tako kot očitno Evropski parlament. Kar zadeva nekdanje eh, člane nekdanje vlade in Julijo Timošenko, imamo nekaj pomislekov. Kar zadeva morebitne politične motive, ki so morda temelj za vse te obtožbe. Komisija se <clears throat> torej natančno seznanja z razvojem dogodkov. Naše poročilo o napredku Ukrajine, ki smo ga objavili pred nekaj dnevi, natančno opisuje, opisuje položaj v tej državi v zadnjem letu cela vrsta stvari se ni premaknila naprej, kar pomeni, da so reforme pravosodja in boja, in boja proti korupciji nekaj, kjer Ukrajina ni naredila velikega napredka. Gre tudi za reformo, ki je potrebna uh, pri um, izvajanju kaznovalne politike, pri zagotavljanju poštenega sodnega postopka, tako da ne bodo kazni postale politično sredstvo. Kar zadeva člane nekdanje vlade Julije Timošenko, tukaj je treba razlikovati med politično in kazansko odgovornostjo. Če gre za zlorabo sodstva, potem lahko sumimo na to, da gre za ekscesno uporabo, da ne rečem zlorabo cele vrste uh, sodnih in kazanskih ukrepov. Del, velik del ukrajinske civilne družbe je nekaj, kar strokovnjaki po svetu, pa tudi v Ukrajini sami menijo, da je izpostavljena neupravičenemu pritisku, ne samo političnemu. Reforma pravosodja in eh, izjave ter delo Sveta Evrope ter Evropske unije mora tukaj pripeljati do izboljšanja situacije. Pravna država v Ukrajini je zelo pomembna, zato potrebujemo tesnejše sodelovanje z Ukrajino, če ta želi kadarkoli se nam gospodarsko in politično pridružiti. Zaradi tega je ustrezna pravna država in reforma pravosodja nujna. Ne želimo se sicer osredotočati na posamezne primere, hočemo, da država eh, reformira celotni sistem, ki bo zagotovil objektivno obravnavo vsem državljanom. Državni organi morajo torej še celo vrsto korakov sprejeti v ta namen. Kot sem že rekel, gospe in gospodje, tempo in obseg pridruževanja, približevanja Ukrajine je odvisen od spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih načel in načela pravne države. Le na tej podlagi bo lahko ta proces dobro in uspešno potekal. Seveda je to tudi zasidralo naši sosedski politiki. V naslednjih tednih bo zasedal svet za sodelovanje med Evropsko unijo in Ukrajino in to bo priložnost za to, da razčistimo nekatera pomembna vprašanja in da sporočimo Ukrajini, tudi to, kar je vaše mnenje in mnenje Evropske komisije v zvezi s potrebnimi reformami. Veselimo se, da je Ukrajina odločena še naprej delati na pridružitvenem sporazumu. Vse lepo in prav, ampak če hočemo ta sporazum pretvoriti v tesnejše sodelovanje med obema stranema, mora Ukrajina sprejeti ustrezne ukrepe, opraviti reformo pravosodnega sistema, sistema volitev in tako naprej. Pa tudi v boju proti korupciji mora pokazati, da je bolj odločena. Ampak seveda Ukrajina ni tukaj sama. Pokazati moramo pripravljenost, da ji pomagamo pri uh, opravljanju in izvanju teh reform. Seveda gre tudi za notranje reforme, zlasti v državni upravi, kjer bomo Ukrajini pomagali. To pomeni, da potrebujemo ustrezni eh, postopek, ki ga mora Ukrajina dokazati in pokazati. Seveda tako za organi Uh, Ukrajine, kot tudi z opozicijo, bomo morali doseči celo vrsto dogovorov v ta namen. Hvala. Hvala, gospod komisar. S tem smo končali z razpravo o Ukrajini. Sedaj lahko glasujemo. Prva točka je glasovanje o šestih predlogih resolucij o Madagaskarju. Glasujemo.